zapisnika ne bo ugovorov. Pristojni odbor mi je tudi posredoval poročilo glede stališča Evropskega parlamenta. Naslov tega sporočila bo tudi objavljen v zapisniku z današnjega zasedanja po členu 204 našega poslovnika velja to poročilo kot sprejeto, če najkasneje 48 ur po tej objavi ne prejmemo nobenih ugovorov.